sem vsem, ki ste predložili to resolucijo in obljubljam vam, da jo bom podprla, kolikor se le da. Hvala. Hvala lepa, gospa visoka predstavnica. S tem bomo zaključili to točko in bomo prešli k izjavi predsednice oziroma podpredsednice komisije Visoke predstavnike Unije za zonanje zadeve in varnostno politiko v zvezi s eh, začetkom veljavnosti konvencije o kasetnem strelivu 1. augusta 2010 in vloge Evropske unije v tej zadevi. Gospa Eštonova, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Spoštovani poslanci, zelo sem vam hvaležna za to priložnost, da lahko razpravljamo vprašanje o kasetnem strelivu. Mislim, da je zelo pomemben trenutek, da to storemo, kajti pred oziroma čez en mesec bo stopila veljavo konvencija o kasetnem strelivu. Kot veste, je ta konvencija prvotno norveška pobuda in bo preprečila uporabo, skladiščenje in proizvodno kasetnega streliva. Podobno kot je z eh, zemljskimi minami, protipehotnimi minami, bomo tudi tu izboljšali situacijo, predvsem, ko gre za nevarnost tudi otrok. Kasetno strelivo na zelo smrtonosen način razstreli številne drobce in tudi zelo nepredvidljivo eksplodirajo. Lahko eksplodira kadarkoli, tudi desetletja potem, ko se nek konflikt konča. Zato se je Evropska unija zauzela za to, da bo dosegla popolno prepoved teh smrtonosnih naprav. Konvencija o kasetnem streljivu je bila sklenjena decembra 2008 in samo v letu in pol je 106 držav podpisalo to konvencijo, 36 pa jih je tudi ratificiralo. Tu glede na odziv tudi na Otavsko um, konvencijo v zvezi z protipehotnimi, nam lahko pričakujemo, da bomo s to konvencijo uspeli tudi zmanjšati proizvod in pa uporabo kasetnega streljiva. Evropska unija je v celoti predana temu, da se prepove in ukine uporabo kasetnega streljiva in s tem zaščiti tudi ljudstvo. Evropska unija mora pri tem odigrati zelo aktivno vlogo. Kot veste, še naprej podpiramo širša pogajanja za dodatni protokol o kasetnem streljivu poleg konvencije Združenih narodov, v okviru konvencije Združenih narodov o uporabi določenih streljiv. In radi bi ukinili to vrsto streljiva in dosegli čim več ljudi s tem, vključili čim več držav. Uh, tu gre za konvencijo Združenih narodov in zato lahko tukaj uporabimo veliko multilateralnih instrumentov. Določbe in pa določbe dodatnega protokola lahko pripomorejo k zmanjšanju trpljenja ljudi na konfliktnih področjih in zato je nujno potrebno, da podpremo to konvencijo in pa njene protokole. In točno to počnemo od leta 2007 z posebno skupno akcijo Evropske unije, ki podpira celotno izvajanje te konvencije. Kar se tiče dodatnega protokola o kasetnem streljivu, se Evropska unija zauzema za prepoved in ne le omejitev um, uporabe proizvodnje in pa skladiščenja kar se tiče tega protokola, seveda njegov obseg veljavnosti ne more biti tako širok kot konvencija sama, ampak če bomo dosegli tak protokol za širšo udeležbo, kot le za Evropsko unijo, predvsem za udeležbo tistih, ki proizvajajo in skladiščijo takšna um, srljiva, bi to pripomoglo k približanju cilja. Veseli me, da so se priprave že začele in prvo srečanje bo potekalo novembra 2010. Konferenca v Santiago junija je že pokazala, kako zelo so številne države prizadevne za napredek na tem področju in tudi civilna družba. Številne države članice Evropske unije so odigrale zelo aktivno vlogo kot prijatelji predsedstva v tej razpravi. Rada bi povdarila, da je bila Evropska unija tudi zelo aktivna pri podpori teh, tem državam in tudi državam, tretjim državam, katerim smo pomagali, da odstranijo to vrstno streljivo in tudi pomagali smo žrtvam v državah, kot je Afganistan, Kambodža, Libanon ali Sudan. V preteklih desetih letih smo vključili okoli 300 milijonov evrov za odpravo protipehotnih min in kasetnega streljiva in s tem smo tudi zmanjšali grožnjo, ki ga vsak dan predstavlja kasetno streljivo. Hvala lepa za to razpravo. Hvala, gospa Ešton. Sedaj pa v imenu skupin najprej gospod Galar za dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedujoča in hvala visoka predstavnica za vaše vodne besede. V celoti podpiram to, kar ste povedali. In mislim, da bi morali tudi povdariti, kaj Evropska unija počne na področju odstranitve tega orožja. Vojne in državljanske vojne so še vedno najhujši scenarij za prizadete, ampak znotraj tega najhujšega scenarija pa obstaja še neka hujša, neko hujše orožje, kot je ravno to kasetno streljivo, ki zelo dolgotrajno še prši svoj uničujoč učinek. Zato je zelo pomembno, da na eni strani 1. augusta lahko gotovimo, da je ta konvencija postala, da bo postala veljavna, po drugi strani pa je to pravi, prava pobuda za to, da bo Evropski parlament tudi v lastni hiši poskrbel za red. To pa konkretno pomeni, da bomo tiste države članice, ki doslej te konvencije še niso podpisale ali pa še niso ratificirale, spodbudimo in pozovemo, da naj to obstorijo čim prej. Torej, rekli bomo do konca leta, do 1. avgusta, to bi bilo seveda zelo lepo, tega nam to ne bo uspelo, saj so nekateri parlamenti že šli na počitnice. Potem pa še eno vprašanje, ena točka, to pa je poziv, da naj bi Evropska unija, ki je sedaj pravna oseba, pristopila tej konvenciji kot taka. In morda je to tudi način, kako bi lahko manjkajoče države članice spodbudili, da to storijo že bilateralno. Želel bi si, da nam bo res v čim krajšem času uspelo Evropsko unijo in vse države članice tudi pretvoriti v zgled za tretje države, zato da bomo tudi tretjim državam lahko pomagali, da uničijo svoje zaloge ali tudi tam v državah, kjer še obstaja to kasetno streljivo nekje na polje, da to čim prej odstranijo. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa gospa Gomeš, dve minuti gospo, gospa predsedujoča, gospa visoka predstavnica, kasetno streljivo uničuje življenja in uničuje tudi okolje na zelo nemoralni in nesorazmeren način in ne razlikuje med eh, vojaki in pa civilisti uporaba tega streljiva je napačna in tudi napad na človekove pravice in mednarodno, mednarodno pravo in mednarodne odnose. Predvsem države v razvoju so tiste, ki so žrtve tega streljiva. Konvencija o kasetnem streljivu pa zavezuje ljudi, da, oziroma zavezuje države, da postopoma odpravijo svoje zaloge, da tudi odpravijo oziroma uničijo svoje zaloge in da podpirajo žrtve. 1. avgusta bo to vstopilo veljavo in le 11 držav je to ratificiralo. Nujno je potrebno, da tudi drugi podpišejo to konvencijo in da res dosežemo popolno prepoved in odstranitev teh tega orožja. Devet držav članic Evropske unije se je že pridružilo konvencijo, ni pa jo še ratificiralo. In moja država je ena tistih, ki se je res eh, zapletla v zakonodajnih postopkih in konvencijo smo sicer podpisali 2008, ampak dve leti kasneje skoraj pa še vedno naš parlament ni ratificiral te konvencije in to je tako sramotna počasnost. Saj si je Portugalska prizadevala, da bi druge države, po, po, eh, kjer govorijo portugalsko, pripričalo to, da to ratificira in to so druge že storile. Portugalska pa še ne. In vsako nadaljno odlašanje pri ratifikaciji je nedopustno. Zato prosimo gospod Eštonovo, da postopek sproži za celotno Evropsko unijo, kar je sedaj možno po Lizbonski pogodbi. Evropska unija mora biti vodilna v tem postopku in v vsej tej zadevi in sedem držav članic, ki še niti niso podpisali te konvencije, je treba postaviti, se mora, oni morajo odgovarjati za to in to moramo tudi mi storiti. Hvala. Sedaj pa gospa Lin, tri minute. Hvala hvala. Kasetno streljivo je na tisoče civilistov bilo v preteklih letih in to še vedno počenja. Ena tretjina vseh zabeleženih žrtev kasetnega streljiva so otroci. Deklica iz Vietnama, ki je svojemu očetu pomagala pri vrtnarjenju, je bila žrtev kasetnega streljiva, izgubila je obe nogi. Tragedija pa je v tem, da se smatra, da je bila srečna, kajti 4 od 10 nesreč ima za posledico smrt. Po številnih letih kampanj smo sedaj dosegli konvencijo, ki lahko prispeva k spremembi. Nujno je, da vse države članice Evropske unije podpišejo in ratificirajo to konvencijo in to kot podnujno, kot je povedala že gospa uh, Lin, je premalo držav članic pod ratificiralo to konvencijo. 1. avgusta bi rada videla skupen napor parlamenta in komisije, da prepriča vse države članice Evropske unije naj podpiše in ratificira to pogodbo. Države članice Evropske unije, ki so podpisale, pa bi morale čim prej vzpostaviti nacionalno zakonodajo za izvajanje te konvencije, kot je to storila Španija. 2002 sem bila poročevalka parlamenta o Evropski konvenciji za pravice invalidov in to je bilo sprejeto 2006. Evropska unija bo kmali tudi to podpisala in to bo v popolnemu nasprotju, če pa ne bomo mogli tukaj ukrepati na področju kasetnega streljiva. Če pogledamo v prihodnost, je pomembno, da komisija in svet vključita prepoved kasetnega streljiva v standardno klauzulo dogovorov in sporozumov s tretjimi državami. In eh, zanima me, kakšni so načrti visoke predstavnice za to, da bi to vključila. Konvencija vključuje tudi nov humanitarni standard za žrtve kazetnega streljiva, ki poziva k smernicam in dobrim praksam, vključno z zdravniško skrbo, rehabilitacijo in psihološko podporo. Pomembno pa je tudi, kot je omenila visoka predstavnica, je tudi, da se odstrani številne še neeksplodirane eh, kasetne bombe, ki so ostale na kriznih območjih. Šesti člen poziva vse države in mogoča, da pridobijo pomoč pri odstranjevanju tega kasetnega streljiva in omogoča številne možnosti in tehnologije za odstranitev te, tega orožja. Storiti moramo vse, kar se da, da rešimo življenja tisočih ki jih, to, ki jih to sledivo še lahko ubije. Dovolj vemo o grozljivem učinku tega orožja in tudi tako, da tudi tisti, ki še niso podpisali te konvencije, ne bi nikoli smeli več porabiti tega. Pozivam vas k temu, da podpišete kon konvencijo. Hvala. Sedaj pa gospa Lunaček, minuto in pol. Hvala lepa. Gospa Ešton, gospe in gospodje pre, z kasetnim streljivom sem prišla v stik pred malo več kot pet leti, ko je civilna družba prispe, pre, prešla do nas in skušala pripraviti neko prireditev za to, da bi tudi zagnali to konvencijo. Uh, tam so bili udeleženi tudi žrtve um, kasetnega streljiva, ki so bili brez nog ali pa so imeli druge uh, zdravstvene težave in pokazali so slike, kaj se zgodi, če se takšna bomba sproži. To je cel kup malih delcev, ki so razpršeni in leta in leta tam ležijo in otroci, ki se kasneje tam igrajo, vzamejo v roke te delce, ki so pisani In otroci to vzamejo v roke, tisti delec eksplodira in otroci izgubljajo roke in noge. In jaz sem bila tako pretresena, ko sem to videla, da sem v Avstriji potem res se prizadevala za ta podpis in Avstrija je bila ena izmed prvih, ki je to pogodbo podpisala oziroma konvencijo podpisala in ratificirala. Ampak toliko v Evropski uniji jih še manjka. Zato pa me veseli, da nam je tukaj z našo resolucijo uspelo premakniti pet političnih skupin, da to podprejo. In uh, sedaj govorim gospodu Galerju, ki pravi, da so nekateri uh, v nekaterih točkah um, rekli, ali je res treba navesti vse države članice, ki še niso podpisali in zato se vam zahvaljujem, da ste podprli to, da je treba res imenovati vse te države, ki še niso podpisali konvencije in zato, da se bodo res te države zauzeli, zato, da bodo odstranili kasetno strelo, da se bodo tudi zadužili, da ne bodo nikoli več tega uporabljali in odpravili vse um, zaloge. Gospa Eštonova, prosim pa tudi vas, da res ka, to, kar omogoča Lizbonska pogodba, uh, da Evropska unija nastopi kot samostojen organ pri tej konvenciji in da tudi v vseh področjih uh, sporazumih vključite klauzulo o neuporabi tega streljiva. Hvala. Uh, Gospa Lunaček, hvala lepa. Zdaj pa ima besedo gospa Lözing. Hvala lepa. Zahvali bi se svojim predgovornicam in predgovornikom, za tiste, ki to podpirajo. Kasetno streljivo sodi med najbolj brutalno orožje države Evropske unije in. ZDA so jih še pred kratkim uporabljali v nekdanji Jugoslaviji, v Iraku, Afganistanu in Jemnu. Grozno je, kot je tudi že bilo povedano, da so žrtve kasetnega orožja v 98 odstotkih dokazano civilisti, od tega pa je 27 odstotkov otrok. Kakšna je torej perspektiva nadaljne uporabe to vrstnega orožja? Zanimivo je, da je nemška banka preko hčerijinskih eh, podjetij investirala v proizvodno tega grozljivega orožja. Nemška banka sodi med eh, največje, podpira največje proizvodne med njimi LG Communications. Zdi se mi grozljivo, da poskušajo zaslužiti veliko denarja za smrtjo nedolžnih ljudi. Treba je prepovedati tako proizvodno kot eh, tudi skladiščenje ter poslovanje za to vrstnim orožjem. Zato morajo vse države Evropske unije, kot tudi vse ostale države, podpisati in ratificirati konvencijo o kasetnem streljivo še pred 1. avgustom ali pa čim prej, kot je povedal gospod eh, Galer. Morali bi sprejeti moratorij za proizvodnjo in posredovanje tovrstnega orožja do ratifikacije konvencije in čim prej treba začeti z uničevanjem skladiščenega orožja te vrste. Veselime, da smo tudi v naši politični skupini Združene Evropske levice, Severne levice sodelovali s drugimi političnimi skupinami in mislim, da je ta resolucija velik korak v boju proti tovrstnem orožju. Gospoda Smita ni, zato prihajamo takoj na postopek Catch the Eye. Gospod Papa Nikolao ima besedo za eno minuto. Ni vas veliko in ne, nimamo tako omejenega časa. Gospod predsedujoča, kot so kolegi že povedali, je 11 od 27 držav članic doslej podpisalo oziroma ratificiralo to konvencijo za prepoved projekt vodne posredovanja in skladiščenja tega streljiva. Sveda je treba spodbuditi vse države članice, da ratificirajo to konvencijo. Vprašanje je, zakaj eh, veliko držav tega še ni naredilo, eh, kljub temu, da začne konvencija veljati s 1. augustom. Včasih je, je smiselno imeti določeno orožje, če imamo sosednje države, ki so sovražne. Ampak, če bodo vse države podpisale, potem si moramo prizadeveti za ustrezno politiko Evropske unije, hkrati pa tudi pritiskati tudi na sosedne države Evropske unije, ki imajo sovražen odnos. Tudi njih je treba prisiliti, da tukaj sodelujejo tudi tisti, predvsem tisti, ki želijo pristopiti Evropske unije, gospod Mikolasik. Hvala, gospa predsedujoča. Gospa Ešten. Kasetno streljivo je streljivo, ki predvsem ogroža civiliste. Se se uporablja na območjih, eh, kjer je to orožje težko odkriti. Navyše asi 30 98 odstotkov, kot smo že slišali, žrtev je civilistov, tega 27 odstotkov otrok. In na to streljivo ostane v zemlji še dolgo po koncu spopadov. Mnoge države članice Evropske unije niso podpisale konvencije o kasetnem streljivu zaradi tega, ker imajo svoje gospodarske interese, kar je zelo žalostno. Njihovi interesi so v proizvodni in prodaji to vrstnega streljiva. Ne strinjam se s tem in mislim, da bi morali upoštevati humanitarne vidike. To mora biti naša prioriteta. Zato bi morala biti vloga Evropske unije v tem, da ustraja pri tem, da vse članice Evropske unije podpišejo to in tudi ratificirajo to konvencijo. Gospod Kelly. Danes zvečer smo nekaj časa razpravljali o temni strani današnjega življenja, sodobnega življenja, o uničenju življenja zaradi HIV-a in AIDS-a. Zdaj imamo ponovno uničevanje civilnih življenj s kasetnim streljivom. Z zvonsko pogodbo smo dobili nove instrumente, tako da bi morali poskušati vsaj poiskati rešitve za te hude probleme. Ampak najprej moramo počistiti pri nas. In kot je že bilo rečeno, samo 11 eh, držav od 27 je podpisalo to konvencijo. To ni dovolj. Zato na visoka predstavnica izkoristi svojo vlogo in pritisne na druge države. Šele takrat bomo lahko napredovali s tem, o čemer smo danes govorili s tem, da bo Evropska unija en glas govorila ostalemu svetu. In to bomo naredili. In če ne bomo najprej počistili v lastni hiši, kako lahko potem govorimo kaj drugim. Z izvonsko pogodbo smo dobili v roke nova orodje, ki nam omogočajo, da zadeve počistimo pri nas in potem to posredujemo ostalemu svetu. Hvala lepa, gospod Kelly. Gospa Ashton. Kaj lahko storite za to, da bo še 16 preostalih držav ratificiralo to konvencijo še pred 1. augustom? Gospod predsedujoča, gospod in gospodje, to je bila zanimiva razprava in zapisala sem si vaše komentarje in vaše skrbi. In na začetku povem, da bo Evropska unija še naprej angažirana za popolno prepoved eh, kasetnega streljiva v okviru konvencije o kasetnem strelivu, kot tudi v, konvenc v okviru konvencije o določenem konvencionalnem orožju. Prav tako bomo nudili tukaj pomoč z usklajevanjem naših aktivnosti pri preprečevanju uporabe tovrstnega orožja. Naj odgovorim na nekaj ključnih vprašanj, ki ste jih postavili, kar zadeva pristop eh, konvenciji strani Evropske unije. To je odvisno od držav članic. To je namreč njihovi pristojnosti. Na vsak način je dobro, da ste postavili to vprašanje in s tem se bomo morali zelo skrbno ukvarjati. Mnoge države članice, eh, večkrat smo slišali, da imamo 11 držav, ki je podpisalo in ratificiralo eh, pogodbo. Politika še imamo 8 dodatnih držav, ki so podpisale, niso pa še ratificirale eh, konvencije, tako da so številke nekoliko drugačne. Seveda morajo države članice čim prej nadaljevati z podpisom in ratifikacijo. Naj se na kratko lotim vprašanja, ki ga je imela gospa Lin, kar zadeva pomoč tem državam, kot sem že prej povedala. je del usklajevanja naše politike tudi pomoč tretjim državam. Po Lizboni imamo možnost zaževati različne politike. Preko instrumenta zunanjega delovanja bomo eh, poskušali eh, prispevati k reševanju situacije na področju neeksplodiranih eksplozivnih sredstev. Sej, zelo dobro vemo, kako je, kot je povedala gospa Lunaček, kaj se zgodi, ko ti lepisani koščki eh, pribabijo od roke. Sveda uporabim tudi naše geografske instrumente, eh, da bi ugotovili, kakšne so potrebe naših partnerskih eh, držav. Poleg tega mm, nudimo komentarno pomoč kot Libanonu in Šrilanki prav tako pomagamo pri eh, krizah, eh, ki se pojavljajo. Imamo pa 30 milijonov evrov za države, ki so bile neposredno prizadete z 22 za Afganistan, 27 milijonov za Libanon, za Bosno in Hercegovino in v Kambodži še pripravljamo ustrezne eh, svežnje. Zelo težko je sicer kvantificirati uspeh naših programov. Razlog za to je, da ne razlikujemo med tem, eh, koliko, koliko terena počistimo. Poskušamo samo počistiti teren. Seveda želimo pomagati pri pravočasnem podpisu in ratifikanci konvencije strani vseh držav članic vsak mesec se srečujejo strokovnjaki za razorožitev, tudi državni partnerji. In na teh sestankih se redno pogovarjamo o tem vprašanjem, zato smo se dogovorili, da bomo čim bolj poskušali pripraviti te zadeve do ženevskega sestanka, ko bomo imeli prvi sestanek eh, glavnih eh, deležnikov. Če tudi je zelo pozno, gospod in gospodje, je bila ta razprava zelo zanimiva in koristna in sem za njo zelo hvaležna. Hvala lepa, gospa Ešten. S tem je današnja seja zaključena. Jutri bomo glasovali o tej resoluciji. Vsem pa želim še prijeten večer. Oh,